Der Präsident. Vielen Dank. Guten Tag, meine. Dobar dan, gospin, gospodje. Otpiram ponovno otvoritev zasedanja. Evropskega parlamenta, ki smo uh, jo prekinili 16. februarja 2012. Gospe in gospodje, pred enim letom se je začela arabska pomlad. Mnogi južni sosedje so s tem dobili svobodo. Tudi v Siriji